z začetkom veljave 15. februarja. Torej vsi ti mandati veljajo in s tem jih tudi razglašamo za veljavne. Ali kdo temu nasprotuje? Ne. Se pravi, da je s tem potrjena veljavnost teh mandatov. Poslanec Roger Helmer mi je sporočil, da ni več član skupine ICR in je od 5. marca naprej uh, se je pridružil skupini uh, eh, EFD. Od